telefonije. Besedo dobi gospa Hennis Plešard. Povabil sem tudi predsednika Tuska in tudi ministrskega predsednika Ruteja. Sveda pa to ne pomeni, da vas cenimo kaj manj, kajte vi boste danes zastopali svet. Izvolite. Gospod predsednik, hvala lepa poslanke in poslanci, komisarke in komisarje. 23. juni 2016 bo zapisan v zgodovino, ki je pretresel Združeno kraljestvo in Evropsko unijo. Večina Britancev se je odločila, da izstopi iz EU. To je rezultat, ki ga bomo spoštovali, ampak ga obžalujemo. Vendar želimo pokazati, da se bomo odzvali enotno. Nekaj pa želim povdariti. Danes predstavljam vseh 28 držav članic sveta, dokler izstop ne bo dokončen, bo Združno kraljestvo država članica z vsemi pravicami in obveznostmi, ki iz tega izvirajo. Združno kraljestvo je spoštovana članica Evropske unije od leta 1973. Sodelovali so s državami članicami in institucijami zato, da bi zgradili in okrepili varno in uspešno Evropo. Izid referenduma je zelo pomemben za zgodovino Evropske unije in Evrope, vendar zgodovina in geografija ni mogoče spremeniti. Združeno kraljestvo je in tudi vedno bo evropska država. Delimo si vrednote, imamo enake upe, in še vedno bomo sodelovali. Sodelovali bomo kot partnerji in zavezniki. Z drugimi besedami, v interesu nas vseh bo, da zagotovimo, da bo odnos v prihodnosti konstruktiven in koristen za obe strani. Nekaj želim jasno povedati. Nihče, nihče ne bo imel nič od. Uh, dolgih postopkov. Ukrepati mora Združeno kraljestvo, po drugi strani pa jim moramo dati dovolj časa, da zberejo sile in da sprejmejo potrebne odločitve, zato da bomo lahko dosegli napredek. Torej, mirna kri in trezna glava, to je tisto, kar potrebujemo. Gospod predsednik, od leta 1957 je Evropska unija naredila že zelo veliko. Združili smo vzhodno in zahodno Evropo in zagotovili smo najdaljše obdobje miru na našem kontinentu v sodobnem času. Evropska unija je tudi gonilna sila za to, da združuje ljudi v raznolikosti in da zagotavlja več uspešnosti za vse. Nikoli v zgodovini še nismo bili tako svobodni, tako bogati in tako stabilni v Evropi. Zakaj so ljudje umirali v Ukrajini pod zastavo Evropske unije. Zakaj ljudje v Afriki in Aziji zapuščajo svoje družine v luknjastih čovnih, da pridajo do naših obal? Gre za to, da imamo mi temeljne urednote, temeljne svoboščine, ki nas navdihujejo. Prav tako velja pri nas obljuba, da če se potrudiš, lahko dosežeš nekaj v življenju in če ne, te ne bomo potisnili ob rob. To so dosežki, ki so jasni in ponosni smo lahko na to, vendar nič ni neizogibno. Mislim, da bi šok referenduma moral biti budnica za nas vse. Ne glede na to, ali nam je to všeč ali ne. Je treba vedeti, da občutke britanskih voljivcev delijo ljudje po številnih državah Evropske unije. Storiti moramo več, okrepiti moramo svoje prizadevanja potrebujemo bolj učinkovito, bolj smotrno, pa tudi bolj prepričljivo Evropsko unijo. V globaliziranem svetu, s katerim se Evropa sooča, je veliko izzivo. Sveda potrebujemo Evropsko unijo, ki nazira meje in tudi migracije. Potrebujemo Evropsko unijo, ki zagotavlja gospodarske priložnosti za vse državljane. Potrebujemo Evropsko unijo, ki dobro obvlada morebitne grožnje. Potrebujemo Evropsko unijo, ki ne bo ogrožala nacionalnih identitet, ampak bo predstavljala dodatek k naši identiteti. Potrebujemo Evropsko unijo, ki ne bo birokratska ovira, ampak ki bo spodbujala delovanje. Neprijetna resnica je naslednja. Niti Evropa, niti nobena država se ne more izolirati od sveta. Zato moramo s temi izzivi postopati po najboljših močeh kajti drugače bodo rezultati miru in stabilnosti, za katere smo si dolga desetletja prizadevali, propadli. In zato bomo krivi samo mi. Enotnost potrebujemo, zato ker se bodo geopolitične napetosti nadaljevale, morda celo povečale. Enotni moramo biti, zato ker bodo teroristi z veseljem izkoristili vsako priložnost, da spet udarijo. Soglasne moramo biti zato, da obvladamo toke migrantov, ki se bodo še naprej pomikali proti kontinentu. In še nekaj želim povedati. Nobena država na licu zemlje ne bo sposobna obvladati teh izzivov sama. To so kompleksni izzivi, ki ne spoštujejo meja. Res je. Del izzivov je na nacionalni ravni. Evropske državljane moramo prepričati, da je soglasnost najboljša izbira. Ampak lepe besede, sklepi in deklaracije ne bodo dovolj. Ukrepati moramo Razdrobljenost je zdaj nekaj, kar ni več nepredstavljivo. Zato bi to moralo vsem dati nekaj za razmislek in nas spodbuditi k ukrepanju. Nima smisla biti fatalističen. Skupaj smo močnejši. Skupaj smo najmočnejši zagovornik za vrednote, ki so nam drage. Pravna država, demokracija in tudi tržno gospodarstvo. Ampak Nesmiselno bi bilo podcenjevati izziv, ki nas čaka. Gospod predsednik, izid referenduma je povzročil situacijo brez primere. Številni se sprašujejo, kakšne bodo posledice, tudi v Združenem kraljestvu. Vsi si želimo, da bi bilo čim prej jasno, kako bomo postopali naprej. Po drugi strani pa seveda moramo vedeti, da že imamo pravila ki nam omogočajo ustrezen koridor ukrepanja. Imamo 50. člen, ki ga je treba aktivirati, če se država članica odloči za izstop iz EU. Evropska unija je pripravljena takoj začeti s pogajanji, vendar vlada Združnega kraljestva in nihče drug mora aktivirati 50. člen in pogajanja se bodo začela po obvestilu ki ga bo podala vlada Združenega kraljestva. Predtem pa nas čaka še nekaj dela. Seveda, rezultat referenduma ne pomeni, da so izzivi naenkrat izginili, s katerimi se pač soočamo vsi. Prav tako to ne pomeni, da bo katerikoli državi lepše na svojem. Sama menim, da je bolje, če ostanemo skupaj. Če se Združeno kraljestvo res odloči, da bo zapustilo Evropsko unijo, se bo Evropska unija 27-erice nadaljevala. Skupaj bomo reševali skupne cilje, skupaj bomo skrbeli za rast, skupaj bomo povečevali blaginjo in zagotavljali bomo varno okolje za državljane. To je tisto, kar državljani od nas pričakujejo in to je čisto upravičeno. Institucionalne razprave o spremembah pogodbe in o konvencijah so raj za diplomate in pravnike, ampak to je peko za državljane. Mislim, da moramo stisniti zobe, zavihati rokave in izkoristiti urodja, ki jih imamo. Res je, ne bo vedno preprosto doseči dogovora o poti naprej. Mislim, da bo težko zagotoviti sodelovanje, ampak mislim, da se moramo potruditi po najboljših močeh. Če tega ne bomo storili, bomo ogrozili blaginjo in dobrobit celotne Evropske unije. Mislim, da bi to bilo zelo nevarno. Evropski svet se bo sestav čez nekaj ur. Prav gotovo razumete, da. Ne morem vnaprej povedati, kakšen bo rezultat tega zasedanja, prav tako se ne morem spuščati v podrobnosti. Vendar, natančno bom prisluhnila vaši razpravi. Gospod predsednik Šulc, vi boste spregovorili pred Evropskim svetom danes popovdan in vi boste lahko posredovali vsebino razprave in tudi vsebino resolucije, ki jo boste sprejeli danes do povdan. Hvala. Vielen Dank, Frau. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu komisije, predsednik komisije, gospod Juncker. Zefete, predsednik. Gospod predsednik, gospa predsedujoča svetu, spoštovane poslanke in poslanci. Vaš parlament, gospod predsednik, bo razpravljal o prihodnosti Evrope in tudi o mestu Združenega kraljestva v Evropski uniji oziroma poleg Evropske unije. Danes dopoldne sem opravil že številna srečanja, vendar sem se odločil, da pridem tudi v Evropski parlament. Mislim, da je moje mesto danes tu, v samem središču demokracije. Eh, no, Naši britanski prijatelji so preko referenduma izrazili svojo voljo in očitno je, da moramo vsi spoštovati željo večine. Demokracija je pač demokracija in spoštovati moramo tudi britansko demokracijo in tudi izraz te demokracije. To je zadnjič, da ploskate v tej dvorani. and to some extent I'm really Do določene mere sem prav presenečen, da ste tukaj. Vi ste se borili za izstop. Britanci so glasovali za izstop. Zakaj ste tukaj? Donc, torej. Izražena je bila želja na referendumu in željo Britancev moramo spoštovati. Mislim, da bi res morali spoštovati željo britanskih državljanov. Nisem proti demokraciji, zato bomo to spoštovali. Posledice bo treba sprejeti, zato tudi zahtevam ustrezno pojasnilo, no, ne ravno nemudoma kajti britanski sistem je veliko bolj kompleksen, kot si to mislimo. Najprej so glasovali, potem oklevajo. Lord Hill, moj prijatelj, moj brat je potegnil sklep na podlagi rezultata in mislim, da je on pravi demokrat. Želel bi si, da bi tudi drugi pač sprejeli ustrezno odločitev skladno s posledicami, ki jih prinaša izražena britanska želja na tem referendumu. Slišal sem mnenje predsednika Evropskega parlamenta, slišal sem tudi mnenje nekaterih drugih predsednikov skupin v parlamentu. Vsi ste podali nekoliko čustven odziv na britanske dogodke. Evropa zagotovo ni zgolj neka stvar razuma. Kadar smo žalostni, moramo imeti pravico reči, da smo žalostni. Sam sem žalosten po tem britanskem glasovanju in tega niti ne bom skrival. Če ne pa. Kako naj rečem, tu ne gre za neke vrste sentimentalizem. Sam sem res globoko prepričan v to, kar govorim. Želel bi si, da bi Združeno kraljestvo bilo vedno ob nas, skupaj z nami, vendar odločili so se, kot so pač vse. Sedaj se moramo soočiti s posledicami. Danes popovdne oziroma že danes do povdne se bom srečal tudi z Britanijo. Kljub temu referendumu so Britanci naši prijatelji in ministerskega predsednika Združenega kraljestva bom prosil, da čim hitreje razjasni situacijo. Ne moremo dopustiti, da bi se ta negotovost podaljševala. Si že dike. Rekel sem, da sem žalosten čeprav nekateri menijo, da čustva nimajo več svojega mesta v politiki. Pravim, da sem žalosten zato, ker nisem robot, ker nisem birokrat, ker nisem tehnokrat. Vi ste bili za Brexit, Jaz, kot rečeno, nisem birokrat, nisem tehnokrat. Komisija je bila potrjena tudi strani parlamenta. Upoštevali smo demokratični proces. Imeli smo vodilne kandidate. Vem, da vam ta postopek ni všeč, ampak kot rečeno, nisem robot, sem človek in lahko povem, kaj si mislim o tem britanskem referendumu. Je voudrais Želel bi si, da Združeno kraljestvo razjasni svoje stališče, ne danes, ne jutri zjutraj ob devetih, ampak hitro. Ne moremo dopustiti, da vlada negotovost skozi daljši čas. Sam nisem sužen finančnih trgov, vi ste, jaz nisem, čeprav tudi z njimi sodelujem, ampak Videli smo, kakšna so mnenja in kakšna so čustva tudi širše. Zato bi si res želel, da Združeno kraljestvo čim hitreje razjasni svoje stališče. Ne želim si, da bi kdo mislil, da bodo sedaj potekala tajna pogajanja za zaprtimi vrati, za dimnimi zavesami in tako naprej med nacionalnimi vladami, Združenim kraljestvom, komisarji in generalnimi direktori. Prepovedal sem, kar sicer ne počnem rad, ampak prepovedal sem, da bi se komisarji pogovarjali z britansko vlado o tem, ali bodo Britanci ostali tu ali bodo šli. Enako velja tudi za generalne direktorje. Nobenih pogajanj ne bo, dokler ne bodo povedali, kakšno stališče so zauzeli. Nous avons perdu. Zaradi univerzalno izraženega mnenja Združenega kraljestva smo nekaj tudi izgubili. Naprimer, ustanovne države seveda v Evropi nimajo nič več pravic kot ostale države članice. Res je, da so te države zagnale projekt, niso pa edine, ki peljejo ta projekt naprej. Tudi nove države članice Evropske unije so polnopravne članice Evropske unije in pozdravljam spravo in pravo. Združenje evropske geografije in tudi evropske zgodovine. Dobrodošle nove države. Res je, da je ta britanski referendum nekoliko upočasnil naš let, nekoliko so nam pristrigli krila, ampak še naprej bo Evropa letela s svojimi krili zavedati se moramo, da so tisti, ki jim služimo, zaskrbljeni. Prisluhnil sem večjemu številu voditeljev tudi iz drugih delov sveta. Zaskrbljeni so, zato ker jih nekoliko bega tudi pot, ki jo bo Evropska unija ubrala. Tako da se moramo ukvarjati z evropskimi voditelji, pa tudi s tistimi, ki nas opazujejo nekoliko bolj oddaleč naš let se nadaljuje. To ni nek brezciljni let. Evropa leti v smeri jasno zastavljenega cilja, ki je opredeljen tudi v evropski pogodbi in ki odraža želje naših državljanov. Res je, da nas je ta britanski referendum nekoliko počasnil, ampak mi še vedno letimo proti ciljem, ki smo si jih skupaj zastavili. To so ambiciozni cilji. Predstavljajte si, da komisija ne bi predstavila parlamentu desetih prednostnih nalog. Te prednostne naloge je parlament večinsko podprl. Kakšen odgovor bi lahko podali britanskim kolegom? Ja, program komisije. ali bomo po britanskem referendumu prekinili vsa ta naša prizadevanja, ki jih vedno vsi ne cenijo, ali bomo sedaj zaključili z demokracijo v Evropi, s prevladajočo demokracijo v Evropi. Ne, odgovor je, ne bomo tega storili. Mi se bomo borili proti birokraciji v Evropi, to počnemo in še naprej bomo to počeli. Borili se bomo proti temu, kar Britanci rečejo red tape, torej birokracija. Borili se bomo tudi za to, da bo socialna Evropa našla svoje dostojanstveno mesto v Evropi, ki ji tudi pripada. Sprožili smo obsežna posvetovanja o socialnem stebru. Ali res želite, da bi zaradi britanskega referenduma sedaj vso to delo zaključili? Ne, Evropa bo postala bolj socialna. Nous avons mis fin kot kolegi smo zaključili s tem slepim unilateralizmom, ki govori, da je vrčevanje edini primerni odgovor za gospodarsko in socialno krizo. Mi smo fleksibilizirali, si komaj drznem to izreči, fleksibilizirali smo tudi tolmačenje pakta o rasti in stabilnosti. Ali bomo zaradi britanskega referenduma sedaj povrnili predhodno stanje, preden je funkcijo nastopil naš kolegi? Ne, biti moramo še bolj modri in odločni. Poleg tega smo sprožili tudi projekt v zvezi z energetsko unijo. Ali bomo sedaj delo zaključili, zato ker so nekateri rekli, ja, vse je treba spremeniti, ne povedo pa, kaj točno bi morali spremeniti. Ali bomo res sedaj zaključili z vsem delom, ki smo ga že uložili v to, da bi postali bolj neodvisni od Rusije in da bi zagotovili bolj varno oskrbo z energijo v Evropi. Odgovor je ne, še naprej bomo delali v tej smeri. Želimo posodobiti Evropo, to smo večkrat povedali. Zato smo tudi sprožili ambiciozen projekt, ki se nanaša na digitalno prihodnost Evropske unije. Vse naj bi spremenili, ali bomo to spremenili? Ne. Komisija se bo še naprej sprehajala po poti, ki jo je opredelila skupaj s parlamentom na začetku mandata. Vsi pravijo, da bi morali vse spremeniti, nihče pa ne pove, kaj točno bi morali spremeniti. Komisija, tudi zahvaljujoč podpori parlamentu, odločno nadaljuje po tej poti, ki smo jo začrtali novembra 2014 skupaj z vami v sebi morali spremeniti. Ja, ampak bistvenega ne smemo spreminjati. Bistveno pa je, da je Evropa projekt miru in projekt za prihodnost. To je tisto, za kar se bom prizadeval in to vam danes obljubim. Nisem bolan, nisem otrujen, kot to pišejo nekateri nemški časniki. Očitno so sedaj zdravniki postali novinari. Sam ostajam to, kar sem in do zadnjega diha se bom boril za združeno Evropo. Sehr verehrter Herr Präsident, mein gospod predsednik, gospe in gospodje, zadeve so resne. Z veseljem prisluhnem tistim, ki pravijo, da moramo zdaj smiselno reagirati, da moramo malce počakati. Seveda, sam sem razumen človek, ampak nestabilnost mi ni všeč. Lepo bi bilo, če bi naši britanski kolegi povedali, kako je na stvari in da bi čim prej začeli ukrepati. V petek dopoldan sem se s predsednikom Šulcem, predsednikom Tuskom in predsednikom Rutejem sestal in dogovorili smo se, da bomo Britance prosili, da bi čim prej poskrbeli za jasnost. Do neke mere sem presenečen. Nekateri menijo, da sem tehnokrat, birokrat, da sem stroj, robot in tako naprej. Sam sem pripravljen sprejeti rezultat referenduma, ampak Velika Britanija tako se zdi zdaj stežka spet rezultat. Ne vem, kako je to. Spoštujem voljo britanskega ljudstva in lepo bi bilo, če bi tudi Velika Britanija spoštovala voljo svojega ljudstva, da bi torej konsekventno reagirali, ne pa, da se zdaj spuščajo v igre mačke in miši,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 poskušala ta vlada ali naslednja vlada nekako neformalno začeti pogajanja. To se ne bo zgodilo. Sam sem podal jasna navodila komisarjem in generalnim direktorjem. Zdaj ne bo tajnih pogajanj. To se ne bo zgodilo. Aber Wir müssen das. Wunder. Kot razumni ljudje moramo vedeti, da potrebujemo nov odnos z Veliko Britanijo. Vendar ta nov odnos ne bo odvisen samo od eh, pripravljenosti za tajna pogajanja Britancev, ampak tudi od nas. Mi določamo dnevni red, ne tisti, ki želijo zapustiti Evropsko unijo. Evropski sen se nadaljuje. Delati bomo morali na tem trdo, konsekventno, z novim elanom in z novo oživitvijo kontinentalnih ambicij. Zdaj se ne smemo ukvarjati preveč sami s seboj. Ne mi, ne Velika Britanija. Ne. Treba je stopiti nazaj in si pogledati celoten kontinent in to bo komisija tudi storila. Morda to zveni staromodno in vsi vedno govorijo, da sem staromoden, ampak ne smemo pozabiti, da je Evropa mirovni projekt. Mladi. Tudi v Združenem kraljestvu so se naprimer odločili, da bi želeli ostati v EU. No, in tem želim povedati naslednje. Zdaj ni čas, ko bo kontinent razpadel. Na začetku 20. stoletja je bilo evropejcev 20 odstotkov na svetu. Konec stoletja bo 10 milijard ljudi in 4 odstotke bodo predstavljali evropejci. Nismo več vodilna sila, vsaj iz področja števila ljudi. Zato moramo to upoštevati. Evrope ni mogoče razlagati samo retrospektivno. To ne drži več za tiste mlade, ki zdaj odraščajo in ki bodo jutri bistvo naše družbe in ki bodo jutri vodile naše države. Prihodnost pripada mladim v Evropi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj začenjamo z razpravo. V imenu Evropske ljudske stranke dobi besedo gospod predsednik Weber. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, prosim dovolite, da začnem z besedami mladega moškega iz Britanije, ki je rekel, nikoli ne bomo natančno vedeli, v kolikšni meri bomo zamudili priložnosti, prijateljstva, poroke, izkušnje celotna mlada generacija je v šoku. Več kot 73 odstotkov mladih Britancev je želelo ostati v Evropski uniji in njihova, njihovi upi so bili uničeni. Politiki. The politicians who fought Politiki, ki so se borili za brexit, so imeli ta privilegij, da so živeli v Evropski uniji brez meja, brez nacionalizma, eh, sedaj pa postavljajo nove zidove. Naše sporočilo mladi generaciji Združenega kraljestva je to, da lahko še vedno zaupajo prijateljem v Evropi. Ne bomo vas eh, pustili na cedilo. Yes. Res je, šlo je za zmago nacionalistov, populistov in rast populistov na obeh, stran, na obeh straneh eh, kanala nam kaže, da je sedaj na kocki naša prihodnost. Demagogi z levice in desnice želijo uničiti Evropsko unijo in od četrtka mora vsak v Evropi vedeti, kaj je tukaj lahko na kocki razhajanja ali sodelovanje, eh, Evropa ali mostovi in zidovi. Eh, danes ne gre za zelene, desnico, levico, danes smo važni samo mi. Velika večina tukaj nas želi združeno, mirno, Evropo in to morajo vedeti tudi populisti. Mi stojimo za to Evropo danes eh, bolj kot kadarkoli prej. And someone, and someone else has uh, want to. Tisti, ki širijo sovraštvo in ki uporabijo vsako sredstvo, celo laži, eh, ja, največji lažnivci so seveda v UKIP-u. on Friday. On Friday, Nigel Farage. V petek je Nigel Farage javno povedal, da je tistih 365 funtov, ki jih je obljubil na teden, um, ne bo šlo v blagajno za javno zdravje. Gospoda Faraža um, sprašujem, zakaj se za to ni opravičil Britancem. Sram vas bodi. And I admit, and I admit, and I admit, I have also made a mistake. In uh, priznam, da sem tudi sam naredil napako. Bil sem tiho, nisem izrazil svojega mnenja. In sedaj je jasno, da se več ne smemo držati nazaj. Ustati moramo in se boriti za naš evropski projekt, dragi prijatelji. Spoštovani kolegi in kolegice, če danes govorimo o boljši Evropi, potem uh, se ne spomnim najprej na pogodbo. Mislim na Davida Camerona. On se je v zadnjih tednih kot pravi državnik boril za Evropo in to spoštujem. Ampak tudi on je svojo politično kariero zgradil na ramenih Evrope in Bruslja. Ampak je vseeno kritiziral Brusel. Zato se ne smejo čuditi, uh, če ljudje sedaj takšnega ravnanja ne razumejo, tako se obnašajo številni nacionalni politiki. Jaz jim pravim, nehajte z tem populističnim uh, sramotenjem Brusla in uh, dajte končno prevzeti svojo politično odgovornost. Evropa potrebuje spremembe. To je jasno vsem tukaj. Ampak mi želimo Evropsko unijo izboljšati, ne uničiti. Če, bo, če jo bomo uničili, potem je edina alternativa grdi obraz nacionalizma. Ljudje v Evropi morajo vedeti, da nimamo alternativne Evrope, nimamo druge možnosti. Izid referenduma je bil jasen. Ampak sedaj imamo še druge rezultate. Velika Britanija je brez vodstva, stranke so skregane, škotska vlada želi drugi referendum o neodvisnosti, 4 milijoni Britanci želijo ponovitev voliv, eh, volitev oziroma referenduma. Eh, Johnson ne želi sprošiti 50. člena, ni predložil načrta, kako naprej in še več, britanski funt je izgubri, je izgubil vrednost, počitnice se za številne Britance dražijo in to ne velja samo za Veliko Britanijo. Na nizozemskem so poklinski skladi izgubili tri odstotke vrednosti in uh, nizozemci bodo verjetno morali utrpeti znižanje njihovih uh, pokojnin, zato se lahko zahvalijo Nigelu Faražu. In poleg Faraža imamo tukaj še Putina, ki ga veseli ta rezultat in mislim, da sem s tem vse povedal. Kolegin, kolegin. Kolegi in kolegice. Velika Britanija je sama sebi škodila s tem referendumom. Vsi vidijo, kako so sedaj zašli v vladno krizo, kakšno gospodarsko škodo ima to morda, bo Združeno kraljestvo zaradi tega celo razpadlo. To je posledica tega, če zapustiš Evropsko unijo. In mi vsi seveda moramo spoštovati ta rezultat, Zato, kot je povedal predsednik komisije, pričakujemo čim prejšnjo sprožitev 50. člena pogodbe. Komisija mora pogajanja voditi pod nadzorom Evropskega parlamenta. Eh, obe strani eh, ne potrebujeta nadaljne negotovosti, potrebujemo jasnost in čist postopek Um, tisti, ki so se zauzemili za Brexit, so Velike Britanije obljubili polno suverenost. Zato naj povem dve, pravil, uh, dve pravili igre. Tisti, ki želijo prodajati blago ali storitve v Evropski uniji, morajo spoštovati pravila enotnega trga. To velja za Norveško, za Švico in to bo tudi v prihodnje veljalo za Veliko Britanijo. Drugi primer tisti, ki skušajo sedaj polskim delavcem, litovskim eh, študentom ali pa uh, eh, rumunskim sestram, pre, uh, medicinskim sestram prepovedati vstop v Združeno kraljestvo, ne more pričakovati, da bodo potem državljani Združenega kraljestva imeli prost vstop v Evropo. Tukaj nimamo državljanov prvega in drugega razreda. To morajo razumeti tudi v Veliki Britaniji kolegi in kolegice, ne morem danes uh, govoriti o tem, ali bomo potrdili uh, oziroma privolili pogajanjem na koncu v imenu naše ljudske stranke. Um, mi želimo poštevati predvsem interese naših državljanov. To pomeni, da Britanci pri teh pogajanjih ne bodo mogli izbirati. To se je sedaj končalo. No, ampak vseeno, vsaka kriza predstavlja tudi priložnost. Od 80-ih let so ljudje v približno 27-ih referendumih se izrazili za referendum. Sedaj imamo odločitev Velike Britanije, ampak velika večina prebivalstva tega kontinenta želi iti skupno pot v skupni Evropi. In odgovor, ki ga lahko tukaj ponudimo, je relativno enostaven. Ljudje od nas od nas politikov pričakujejo samo eno, namreč to, da opravljamo naše delo. Danes popoldan se bodo sestali šefi vlad in držav. Brexit je pravzaprav eh, neka budnica. Evropski svet se mora zbuditi, gre za terorizem, gre za begunce. Če se bomo tukaj zapletli v mm. manjše spore, eh, če ne bomo pokazali, da lahko najdemo skupni odgovor za to kontinent, ehm, potem nas ljudje ne bodo podpirali. Če bomo tukaj uspeli najti rešitev, pa nas bodo ljudje podpirali. In še nacionalizem proti Evropi. Naj povem, da je moja domovina Bavarska. Jaz tam govorim v mojem narečju, živim v skladu za tradicijo mojih prednikov. Moja tradicija je tudi Nemčija. Sedaj navijam za nemško ekipo na Evropskem prvenstvu v nogometu in z vsem srcem in razumom sem tudi prepričan evropejec, kajti to je moj kontinent z vso svojo raznolikostjo, kulturo, z različnimi pokrajinami in vrednotami. In ne bom si dovolil, da bi mi kakšen skrajne še želel dopovedati, da je to protislovje. Sem bavarec, sem nemec in sem prepričan evropejec. Hvala lepa. Thank you. Besedo dobi v imenu socialdemokratov gospod predsednik Pitela. Hvala lepa, gospod predsednik. Predsednik Juncker je lepo povedal. Brexit je zmagal. Ta rezultat moramo pač sprejeti. Spoštovati moramo večino. Ampak vseeno razmišljam v prvi vrsti o tistih Britancih, ki so v četrtek bili tako pogumni, da so izbrali Evropo. Še posebej imamo v mislih mlade Britance. Oni so izbrali prihodnost. Mi vam stojimo ob strani. Mi smo Evropa Erasmusa, mi smo Evropa kulture. Mi smo Evropa ki je financirala najboljše raziskovalne projekte na britanskih univerzah. Mi smo Evropa dialoga in medverskega spoštovanja. Mi smo Evropa miru. To je ključna vrednota, ki jo podpirajo mladi v Britaniji in mladi po svetu. Noben referendum, ne bo pretrgal te zgodovinske čustvene povezave med Združenim kraljestvom in Evropsko celino. Zgodovinsko gledano in tudi sicer smo med seboj povezani, vsi smo pozvani k temu, da sodelujemo. Dokler Združeno kraljestvo ne zapusti Evropske unije, bo ta institucija ostala hiša dom vseh Britancev. Zgodovina bo sodila tistim, ki so krivi za to katastrofo. Tudi vode konzervativcev in vseh tistih, ki so prodajali meglo in laži državljanom. Dan potem so bili dokazi na očeh vsem. Obljubljali ste določene stvari voljivcem. Obljubljali ste voljivcem, da boste izstopili iz Evropske unije ampak v bistvu ste za seboj pustili veliko katastrofo, politični kaos, pustili ste za seboj krvavo polje po bitki. Prišlo je do padca funta, sesuva se realno gospodarstvo. Uničili ste državo in sedaj nekdo želi uničiti tudi Evropsko unijo, želite paralizirati delo institucij. Naj povem jasno in glasno, Evropska unija ne bo postala talka političnih igric britanskih konzervativcev. Proevropske sile, ki sedijo v Evropskem parlamentu, se bodo znale skupaj soočiti, zato da vse to preprečijo. Želimo spremeniti, želimo izboljšati Evropsko unijo, želimo rešiti Evropsko unijo. Britanski Voditelji morajo čim hitreje opredeliti svoje stališče do izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Evropska komisija pa mora sprožiti pogajanja takoj, ko bo podana priglasitev v zvezi z izstopom. Bi pa rad povedal še nekaj bolj globokega, o čemer sem razmišljal, kolegice in kolegi. Rezultat referenduma ni zgolj rezultat neke ruske rolete, ki jo je igral Cameron. Šlo je za velike laži, eh, za spin, ki so ga uporabili. Res je, da je globalizacija ustvarila številne zmagovalce, pa tudi številne poražence, privedla je do velikih neenakosti. Mislim, da smo bili nekoliko preveč slepi. Premalo smo podpirali tiste, ki so izgubili zaradi globalizacije. Mislili smo, da bo trg razrešil vse, da bo trg na plan prinesel napredne sile, Mislim, da bi morali bolje porazdeliti vse bogatstvo, ki je nastalo zaradi globalizacije in to na enakopraven način. Finance so tiste, ki so prevladale. Finance imajo moč, premagale so politiko, demokracijo in institucije. Evropske institucije smo že začele delati na tem področju, oblikovali smo bančno unijo, vendar bi morali storiti še veliko več za to, če bi želeli uveljaviti moč demokracije nad temi pogosto prikritimi silami, ki služijo zgolj interesom finančnih kast. Naša celina je razklana. Vidimo, koliko je sovraštva, koliko je brezupa in ti dve čustvi bi lahko sedaj prevladali? Evropa mora najti odgovore na vsa ta vprašanja. Prvo vprašanje, na katerega je odgovor ponudil že Jean-Claude Juncker, se nanaša na pravosodje. In ko govorim o pravosodju, govorim o ljudeh, o človeških bitjih socialni trojni A potrebujemo. Potrebujemo tudi ustrezno revizijo direktive o napotitvi delavcev. Boriti se moramo proti fiskalnemu dumpingu, proti socialnemu dumpingu, boriti se moramo proti globalnemu segrevanju zračja. Če ne bomo pogumno stopili po tej poti in našli odgovor, bomo dopustili, da izbruhne vojna med najbolj revnimi. Kot je rekel Juncker, storiti moramo korak naprej. Predsednik Juncker, mi zahtevamo, socialisti zahtevamo, da gremo še korak dlje. Spodbujati bi morali javne naložbe, tudi zasebne naložbe. Potrebujemo bolj ambiciozen naložbeni načrt. Naj danes jasno povem, da bo naša skupina nasprotovala temu, da bi kakorkoli spreminjali fiskalni pakt. Fiskalna pravica je tista, k čemu stremimo. Vi niste glasovali za fiskalni pakt, tako da pojdite malo študirati zadeve, predtem se tam oglašate po neumnem. Boriti se moramo proti davčnim paradižom, proti davčnim utajem in goljufijam. V praksi moramo izpeljati vse tiste ukrepe, ki jih je podprla tudi posebna komisija oziroma odbor v parlamentu takse. Danes predlagamo, da bi na naslednjih evropskih volitvah predvideli tudi neposredno izvolitev predsednika Evropske komisije. Vodja Evropske unije, župan Evropske unije, to so funkcije, ki bi jih morali izvoliti državljani. No, vse zadnje gre za mesto premjaja praktično v Evropski uniji, tako kot se volijo ti posamezniki na nacionalni ravni bi se morali voliti tudi na evropski ravni. Samo tako bomo oblikovali resničen evropski enotni prostor. Bodimo dovolj pogumni in to tudi povemo. Mi smo bili izvoljeni strani tistih državljanov, ki nas podpirajo, zato bi morali delovati odločno, strastno, zato da ne bomo izdali državljanov, ki so nas izbrali in podprli. Besedo dajem eh, gospodu Kamalu, predsedniku skupine EKR. The British people have spoken. Britanci so povedali svoje in odločili so se, da bodo zapustili Evropsko unijo. In ne glede na naše osebno mnenje, moramo sedaj spoštovati ta, to demokratično odločitev britanskega ljudstva. Ta Referendum je povzročil šok in veliko čustev na obeh straneh kanala in veliko bo poizkusov, da bi izkoriščali referendum ali pa sprevr, sprev, da bi želeli sprevreči zgodovino. In uh, slišal sem, da britanski politiki uh, Eh, kaj bi se zgodilo, če bi britanski politiki bili bolj uh, iskreni, kaj bi se zgodilo, če bi Evropska unija v pogajanjih s Cameronom ponudila več. Ampak to je sedaj v preteklosti. Vsi se moramo sedaj zazreti v prihodnosti. Na obeh stranih kanala se moramo ustaviti in razmisliti o pogajalski strategiji. Srednjero, uh, kratkoročno gledano moramo spostaviti kar najboljši odnos med obema stranima. Kot je povedala gospa Hemis Plašert, prevladati morajo trezne glave. Vprašati se moramo, kakšen bo bodoči odnos z Evropske unije z Združenim kraljestvom. Nekateri želijo nadaljevati kot do sedaj, nekateri želijo posebno obliko sodelovanja in tudi v Združenem kraljestvu obstajajo različna mnenja o tem, ali bi iskali trgovinski sporozum, ali bi sprožili 50. člen, ali bi oblikovali kakšen drug dogovor. Evropska unija mora biti pripravljena, pa tudi Združeno kraljestvo mora pripraviti svoj načrt. Ampak pogodba je tukaj jasna in treba jo spoštovati. Tako Združeno kraljestvo, kakor tudi Evropska unija mora zagotoviti gotovo za trge tekom celotne časovnice pogajanj. Um, Pripraviti je treba pogalska stališča, ko bo sprožen 50. člen in treba iskati dogovor, ki bo prinesel koristi tako Evropski uniji, kakor tudi Združenemu kraljestvu. Ne gre za hitrost pogajanj, ampak je pomembna vsebina dogovora, ki ga bomo na koncu dosegli. Naj osebno povem, stoletja stoletja je Britanija sprejemala ljudi iz celotnega sveta, iz številnih držav, eh, evropskih držav, ki so imele diktatorstvo, ki so imele fašizem. Vedno smo imeli odprta vrata in danes lahko vsi britanski politiki izjavimo, da bo eh, Britanija ostala odprta, tolerantna nacija. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo bosta Britanija in pa Evropska unija še vedno tesni partnerici. Zato ni čas, da ponovno zavrtimo preteklost. Zreti se moramo v prihodnost. Zavihati je treba no, na rokave in zagotoviti moramo, da bomo dobri sosedje in da ne bomo več, um, da ne bo prihajalo do novih sporov. Hvala lepa. V imenu skupine Alde dobi besedo gospod predsednik Verhofstadt. Hvala lepa, gospod predsednik. Britancem bi najprej povedal naslednje. Vedno je težko sprejeti odločitev, s katero se ne strinjaš, ampak to odločitev je treba sedaj sprejeti. Odločitev je bila zelo jasna, izbira je bila jasna in, trebamo, in eh, treba jo je sedaj spoštovati. Verjetno se vsi tukaj strinjajo s to izjavo. Torej, po mojem mnenju, ni šlo samo za težko izbiro. Ja, izbira je pač uh, bistven element naše demokracije. To, kar uh, nam vse skupaj otežuje sprejeti to odločitev, je to, kako se je vse skupaj zgodilo. Negativna kampanja, uh, posteri gospoda Faraža, ki so prikazovali begunce kot v času nacistične propagande. Nikoli si nisem mislil, da je to sploh možno, da bi nekdo iz Evropskega parlamenta lahko naredil kaj takega. Potem vse te laži v zvezi z eh, priseljenci, v zvezi s tem, da se bo Turčija kar naslednji teden pridružila Evropski uniji ali pa ta laž v zvezi z 350 eh, milijoni funtov, ki bodo šli nemudoma v eh, nacionalni sistem zdravstva, ampak sedaj je. Uh, gospod Faraš to obljubo snedel gre za to vzdušje strahu, negativizma, ki je bilo ustvarjeno. To nas najbolj šokira pri vsem skupaj. Ne pa izbira ljudi, kaj ti demokracija pač pomeni, da imajo ljudje izbiro. In danes vidimo, kakšen je rezultat. Milijonske izgube na borzah, dramatični padec funta, ta se pravzaprav. Prav Eh, ta pravzaprav mu pade vredno vsakeč, ko vi odprete usta, gospod Faraš. Uh, eh, torej, britanska valuta je v težavah in vsakič, ko se oglasi Boris Johnson, funt še bolj pade. Brexit torej boli. No, gospod eh, Kamal pravi, eno, to je samo majhen spodrsljaj, samo neka začasna težavica. Ja, res upam za vse nas, da je to samo manjši spodrsljaj. Vsekakor pa vem, da moramo kar najhitreje končati to obdobje negotovosti. Čim prej ga je treba končati. To je naša prednostna naloga. Najslabše, kar se sedaj lahko zgodi, je to, da se nadaljuje to obdobje negotovosti um, samo z nemudno sprožitvijo 50. člena pogodbe bomo lahko končali to toksično vzdušje, ki se je vzpostavilo od prejšnjega četrtka. Gre za toksično vzdušje, ki je slabo za podjetja, slabo za naložbe. Slabo je, gospod Faraž, za vse običajne, mrljive delavce. Sprožitev 50. člena ni kazen. O čem govorimo? Uh, torej, gre pravzaprav za spoštovanje odločitve tistih, ki so se odločili, da odidejo. Uh, Eh, je pa trenutno to tudi protest proti sebičnosti enega moškega, ki je pripravljen narediti vse, pripravljen je celo žrtovati glas 17 eh, milijonov državljanov, samo zato, da bi postal premije Združenega kraljestva ali pa uh, eh, premije dvojnega kraljestva. Velike Britanije ali kako naj se izrazim britanskim predstavnikom, našim kolegom, pravimo, da si ne moremo privoščiti, da bi obtičali v negotovosti. Gospod Kamal je rekel, ja, moramo se pogajati, pripraviti se moramo. Kako? Pripraviti? Kampanja za odhod je popolnoma izgubljena trenutno. Gospod Kamal je glasoval za odhod njegov eh, kolega iz eh, polske delegacije pa zahteva nov referendum. Ali je to gotovost, ki jo tukaj potrebujemo? Ostali državljani Evropske unije ne smejo čakati na razpuščeno stranko Toricev, ki ne zna prevzeti vajeti. Sedaj moramo nadaljevati prepričani, s pogumom, združeni iti moramo novemu obzorju naproti, kajti naš kontinent ima novo prihodnost. Ampak, če želimo to doseči, gospod predsednik, pravzaprav ne potrebujemo veliko domišljije, potrebujemo samo zdrav spomin, potrebujemo zdrav spomin, zato da se vrnemo k velikim idejam naših ustanovnih očetov. To sedaj potrebujemo. In jasno je, kaj to danes pomeni, Jean-Claude. To pomeni, da potrebujemo učinkovito upravljanje eurozone in, euro, eh, in evropskega gospodarstva. Po, ohraniti je treba prosto gibanje naših ljudi, zato potrebujemo varne zunanje meje, potrebujemo strategijo za boj proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu. Uh, In kar se da hitro potrebujemo obramno skupnost, kajti američani več niso pripravljeni plačati tistim, ki, želijo, ki želijo za ston sodelovati. Torej, sedaj ne gre za to, da začnemo z neformalnimi pogajanji, da se pripravljamo. Ne, evropejce moramo dokazati, da smo sposobni zgraditi novo, boljšo unijo, ki se bo sposobna soočiti z številnimi krizami. Na kratko in zaključil bom. Uh, naredili bomo neko stvar, ki je pravzaprav ne evropska. Izkoristiti moramo to priložnost. Ta hiša mora izkoristiti svoj demokratični, zakoniti privilegij za to, da Evropo spet spravi na pravo pot. V imenu Združene levice dobi besedo gospod Cimer. Ich bin sehr für Referenten. Sama sem za referendume, sem pa tudi za to, da se referendume organizira na odgovoren način. Referendumi so zame eni izmed najpomembnejših demokratičnih instrumentov. In tudi britanski referendum je bil več kot glasovanje britanskih državljank in državljanov. Uh, Ta rezultat je treba spoštovati, ampak napačno bi bilo sedaj misliti, dobro, Britanci so se odločili in sedaj naj oni uh, se odločijo, kako bo šlo naprej. Uh, Evropska unija pa bo nadaljevala kot do sedaj. Eh, placebo nam ne pomaga, če je bolnik hudo bolen. Gre za prihodnost Evropske unije, katere proces erozije se je z brexitom samo še pospešil. In to je eden izmed razlogov, zakaj moja skupina ne more podpreti predložene resolucije. V tem ne vidimo nobene razumnosti, nobene samokritičnosti. In če že govorimo o spominu, potem bi se morali spomniti tudi na vse zgrešene strukture Evropske unije, ki smo jim bili priča v zadnjih nekaj letih in desetletjih. In tudi ne razmišljate o tem, eh, kako brutalni smo bili do Grčije, do Italije, tudi do Francije. To je še zelo živo v spominu številnih evropskih državljanov in državljank. Posledice globoke finančne in gospodarske krize so eh, še vedno zelo sveže v zavesti številnih državljanov. Poseganje v suvereno delovanje nacionalnih parlamentov, vlad, eh, protiustavni ukrepi, do vsega tega je prihajalo. Prav tako ni na ključje, da je bilo med zagovorniki Brexita veliko tistih, ki so se bali za varnost svojih delovnih mest, za, svoje, eh, za svojo zdravstveno skrbo in tako naprej. Evropska unija svojo vrčevalno politiko pač ni dokazala, da postavi ljudi pred finančne in gospodarske interese. In zato se sprašujem, kako slepi so tukaj šele člani sveta, če mislijo, da bodo obljube, ki so jih dali Cameronu, eh, torej socia nadaljni socialni rezi, prepričale ljudi v to, da naj glasujejo za Evropsko unijo. Gre za ljudi, ki se tako ali tako že počutijo socialno ogrožene. Tudi evropske institucije in tukaj vključujem Evropski parlament so vedno bolj dovoljevali, da so se uveljavljala stališča Margaret Thatcher, češ, eh, družba sploh ne obstaja. Pozabili smo na solidarnost, na skupnostno metodo. Tudi zaradi Angele Merkel države niso bile sposobne na podlagi konvencije ZN spoštovati pravic beguncev in obvladati begunske krize. In vse to je sprožilo hude strahove, ki so se na koncu usmerili predvsem v Evropsko unijo. In če bi se kot Evropska unija uveljavili napram britanski eliti, če bi uveljavili zahtevo po enakih plačilih za ista delovna mesta, potem bi s tem ublažili te strahove pred socialno ogroženostjo in begunci. Potem do Brexita sploh ne bi prišlo. In še gospod Faraž, ne glede na to, kakšen vtis želite vi ustvariti tukaj. za svojo kampanjo niste nikoli presegli neke vase zasrte kampanje. Gospodarska elita v Britaniji je menila, da lahko uveljavi vaše predstave o še liberalnejši Evropski uniji. Vi ste to, kar ste bili tudi prej in uh, pravzaprav boste v zgodovini pozabljeni, vaše ime bo pozabljeno, ostalo pa bo to. Ostal bo spomin na vašo kampanjo, ki je um, vzbujala strahove pred priseljenci in begunci. Napačno je, če bi sedaj Britance kaznovali za to odločitev, ampak vseeno želimo jasnost. Ne more biti pogajan, dokler ne bo Velika Britanija Evropsko unijo obvestila o svojem izstopu iz Evropske unije. Zato želimo črtanje besede immediately. Prav tako menimo, da je treba spoštovati večinsko voljo državljanov v Severni Irski in pa na Škotskem. Evropska unija mora tukaj ostati odgovorna, treba je ohraniti mir tudi na Severnem Irskem. Nikakor tu ne smeti priti do eskalacije. Solidarni moramo biti za ljudmi, na Severnem Irskem. Ko se bo danes sestav svet, bo šlo predvsem za postopke. Mi zahtevamo, da je Evropski parlament od vsega začetka vključen v pogajanja. Ne šele, ko bomo morali odločiti o pogodbi. In želimo, da je Evropski parlament od vsega začetka vključen v razprave o nadaljem razvoju Evropske unije. Ne more biti tako, da delamo za zaprtimi vrati. Prvi korak bi lahko bil ta, da preprečimo razgradnjo skupnostne metode zaradi vedno večjega širjenja medvladnega pristopa. Hvala lepa. V imenu zelenih dobi besedo gospod Lambert. Drage kolegice in kolegi, obstajajo trenutki, ko se politični moment za hip prekine. Pred seboj imamo možnost izbire. Po drugi svetovni vojni so evropski narodi imeli izbiro. Imeli so izbiro, da nadaljujejo ali pa prekinejo to neutoljivo pravico do nacionalne suverenosti. Narodi so se takrat odločili, da bodo delili svojo suverenost in s tem so začrtali tudi obdobje miru brez primere v Evropski uniji. Po britanskem referendumu se lahko zgodi, da bo projekt politične integracije naše celine doživel smrten udarec od Danske do Irske, mimo Francije, Nizozemske pa do Grčije, smo priča temu, da evropski državljani ne zaupajo evropskemu projektu, zato je skrajni čas, da ponudimo srezne odgovore. Ponovno imamo pred seboj izbiro. Od te izbire bo odvisno tudi preživetje Evropske unije. Tri možnosti imamo. Prva možnost je ta, ki se je že izrazila prejšnji teden v Združenem kraljestvu. Lahko se zapremo, postanemo nacionalisti, lahko postanemo ksenofobi. Orban, Wilders, Ferreč, Lepenova, to so zagovorniki takšne zamisli. Tisti, ki branijo to možnost in jo zagovarjajo, naj vam povem, da imate prav. Res gre za demokratično suverenost, res gre za zmogljivost demokracije, da prosto izbira o prihodnosti. Vendar lažete, lažete. Kajti kdo lahko meni, da bi celo najmočnejše države v Evropski uniji lahko same uspešno razrešile problem, ki ga predstavljajo podnebne spremembe, davčne utaje, organiziran kriminal, terorizem, vse močnejše multinacionalke, begunska vprašanja, imigrantska vprašanja. Naj vam povem, noben zid, noben zid ne bo dovolj debel in dovolj visok, da bi Evropo oddaljil od izzivov 21. stoletja. Danes mora suverenost biti deljena. Druga možnost, ki jo imamo, gospod Juncker, je ta, ki jo brani danes večina evropskih vlad, pa tudi komisija je za to možnost. Gre za to, da povežemo zmogljivost držav članic, da sprejmajo ustrezna proračunska in računovodska gospodarska pravila. Mislim, da ne bi smeli dopuščati kakršnokoli konkurenčnost med socialnimi in fiskalnimi sistemi. Ne moremo deregulirati čisto vse po spisku, še zlasti ne na področju socialne in okolja, gospod Timmermans. Gospa Malmström, ne moremo sklepati tako imenovanih prostotrgovinskih sporazumov, če je njihov ključni cilj ta, da se uniči naša demokracija. Nepreglednost, in tu se obračam na svet, je problematična, zlasti pri sprejemanju odločitev. Vi skušate sprejemati odločitev na tak način, da vas za njih ne bo treba plačati politične cene. To se dogaja v Evropi že 25 let. Zakaj, gospod Juncker? Zakaj, gospod Juncker, ste se odločili, da boste ohranili kontinuitete? Ali niste rekli, da boste predsednik komisije zadnje možnosti? In vsi, ki zagovarjate strok neoliberalizem, naj vam povem naslednje. Države ne bodo dosegle rasti, če jih boste kakorkoli omejili in na nje pritisnili. Izkoriščanje z elementov, ki jih imamo na voljo za bogatitev bogatih, ne bo pripeljalo do ustreznih rešitev. Vse večje število državljanov se zauzema za drugačno rešitev. Kaj pa želimo mi? Mi želimo tretjo možnost. Ta je strogo proevropska, da ne bo nobenega dvoma glede tega. Mi si želimo, da bi Evropska unija ponovno storila tisto, kar je storila v preteklosti. Vrniti se moramo nazaj k koreninam, zagotoviti moramo mir, trajnostno deljeno rast. Prosim vas, vse nas prosim praktično, da zagotovimo tudi trajnost evra s tem, da vzpostavimo socialno unijo. Mislim, da je to mogoče. Mislim, da je mogoče zagotoviti tudi ustrezno energetsko unijo. Ali se vam res zdi ne mogoče prepovedati vse tiste kemikalije, ki uničujejo naše zdravje in okolje? Ali se vam ne zdi, da bi bilo smiselno odpraviti trgovinske sporazume, ki nam škodijo? Ali ne mora biti Evropa kraj sprejema za vse tiste, ki bežijo pred bedo in vojno? Ali se vam ne zdi, da bi morali tudi našim družbam končno dati vedeti, da morajo spoštovati meje, ki jih postavlja okolje. Zahtevamo več preglednosti, večjo udeležbo državljanov. Nakratko, se vam ne zdi, da bi dostojnost vseh ljudi tu in tam danes in v prihodnje morali spraviti v samo središče politik? Po našem mnenju je vse to, kar sem naštel, možno pod pogojem, da to želimo. Če Evropska unija želi biti instrument te politične volje, mora računati tudi na zaupanje državljanov. Vendar nikar se ne motite, ure so nam štete. Videli ste, kaj se je zgodilo na britanskem referendumu. Mislim, da se moramo jasno izraziti glede tega rezultata, sicer bo z evropskim projektom konec. Gospe in gospodje, Evropa je dovolj pogosto spoznala najslabše, zato se mora z tega nekaj naučiti in zgraditi nekaj boljšega. Hvala. für die EF. V imenu skupine EFDD, gospod Farage. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Dobro jutro. Smešno, kaj ne? Mar ni smešno? Hvala. Najlepša hvala za to prisrčno dobrodošlico. Ampak smešno je. Samo sekundo, gospod Ferič. Kolegice in kolegi. Pomemben element demokracije je ta, da prisluhnemo tudi tistim, s katerimi se ne strinjamo. Well, thank you, Mr. Schultz. Ja, hvala lepa, gospod Schultz. Mar ni smešno, ko sem prišel sem pred 17 leti in sem rekel, da želim voditi kampanjo za to, da bi Britanija zapustila Evropsko unijo, ste se mi vsi smejali. Ja, moram reči, da se sedaj ne smejete, kaj ne? Razlog, zakaj ste tako znemirjeni, razlog, zakaj ste tako jezni, je povsem jasen na podlagi jeznih izmenjav mnen danes. Vi ste kot politični projekt v zanikanju. V zanikanju ste, da vaša valuta pada, da ni uspešna. Zanikate, no kar pogledajte si ta odziv. No, usilili ste politiko revščine Grčiji in preostalemu sredozemlju. To vam je šlo odlično. Uh, ste pa tudi v zanikanju glede poziva gospe Merklove, da naj se sprejme čim večje število ljudi, ki prihajajo preko sredozemlja. Vse skupaj je privedlo do množičnega razkola med državami in znotraj držav. Največji problem, ki ga imate in razlog, glavni razlog, zakaj je Združeno kraljestvo glasovalo tako, kot je, je to, da ste zaradi zavajanja, zaradi nejasnosti, usiljevali Britancem in ostalim državljanom politično unijo. Usiljevali ste jim politično unijo. In ko so ljudje leta 2005 na nizozemskem in v Franciji glasovali proti tej politični uniji, ko so zavrnili ustavo, ste jih enostavno ignorirali in sprejeli Lizbonsko pogodbo skozi zadnja vrata. Kaj se je zgodilo v četrtek? Šlo je za izjemni rezultat. Šlo je za potresni dogodek, ne samo za britansko, temveč za globalno politiko. To, kar so storili mali ljudje, običajni ljudje, ljudje, ki ste jih zatirali v zadnjih letih, ljudje, ki jim je padel življenski standard, ki so zavrnili banke, multinacionalke in velike politike, ti so rekli, mi si želimo državo nazaj. Želimo si nazaj svoje ribolovne vode, želimo si nazaj svoje meje, želimo biti neodvisno, samopravno ljudstvo in država. To smo storili, to se mora sedaj tudi zgoditi. S tem sedaj ponujamo luč upanja demokratom drugot po evropski celini. Naj nekaj napovem. Združeno kraljestvo ne bo zadnja država, ki bo zapustila Evropsko unijo. Tako da je vprašanje naslednje. Kaj naj storimo sedaj? Britanska vlada je tista, ki mora aktivirati 50. člen. Sam menim, da ne bi smeli predolgo čakati na to. Strinjam se, gospod Juncker, Britanci so glasovali, sedaj moramo poskrbeti za to, da se bo sprožil 50. člen. Bi pa rad povedal naslednje. Biti moramo odrasli in zdravo razumski, ko se pogajamo o novem odnosu. Ja, vem, da praktično nihče izmed vas ni opravljal nekega konkretnega dela v svojem življenju. Nihče izmed vas ni delal, tako kot se to spodobi. Nihče ni delal v poslovnem svetu, nihče ni delal na področju trgovine, Nihče ni nikoli ustvaril delovnega mesta, ampak poslušajte me lepo prosim. Omlik. Gospod Faraž, samo trenutek. Kolegite in kolegi. Vem, da ste razburjeni, ampak zdaj se obnašate tako, kot se običajno obnašajo jukipovci tukaj v tem parlamentu. Kopiran si si nič, herr Faraž. Lepo prosim, ne posnemajte jih. Gospod Faraž, nekaj vam povem. Rekli ste, da ljudje tukaj, poslanci, nikoli niso imeli pravega delovnega mesta, s tem se ne morem strinjati. Mislim, da to ni bilo primerno. Uh, ja, saj imate kar prav, gospod Šulc. Protestirate proti establishmentu, establishment protestira zopr UKIP, nekaj se vendarle zgodilo. Ampak poglejmo si praktično in pragmatično ekonomiko mi, vi, naše države, moja država, trgujemo, trgujemo z blagom in storitvami. Ta trgovina je vzajemno koristna, ta trgovina je pomembna. Če bi se odločili, da boste delali proti vašim interesom, da si boste pljunili v lastno skledo, bodo posledice veliko hujše za vas, kot bi bile za nas. Tudi če ne bo dogovora, bo to veliko bolje za Združeno kraljestvo, kot je trenuten gnil dogovor, ki ga imamo na voljo. Vendar, če bi zauzeli stališče, da bi ponovno uvedli tarife, potem bi proizvodi, kot so vozila, bili tako obremenjeni, da bi na več deset tisoč nemških delavcev v avtomobilski industriji izgubilo delovno mesto. Zato predlagam, da smo razumni, da sklenemo prostotrgovinski sporazum, kjer ne bo tarif, potem pa lahko priznamo, da bo Združeno kraljestvo vaš prijatelj, da bomo z vami trgovali, da bomo z vami sodelovali, da bomo vaši najboljši prijatelji na tem svetu. Ampak storite to, storite to na razumen način in prosim, da nam dovolite, da sami sledimo svojim globalnim ambicijam in prihodnosti. Hvala. pri ENF frakciji. V imenu skupine ENF ima besedo gospa Le Pen. Eši. No, takole. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Zakaj se tako razburjate in nervirate? Poglejte, kako je zgodovina lepa. Svoboda je prevladala, triumvira zaradi svobodno izražene volje Britancev. Britanci so se odločili, da bodo izstopili iz Evropske unije, vendar to ni najbolj pomembni zgodovinski dogodek, ki ga naša celina pozna od padca berlinskega zidu. Gre pa za izraz svobode, ki so ga poslali celotnemu svetu. Je pa to tudi izrek ljubezni naroda za svojo državo. Britanci so izbrali pot, ki je nihče ni želel ubrati. Vi ste jo želeli celo zapreti. Vi stalno trdite, da je Evropska unija irreverzibilen projekt. Britanski državljani pa so vas jasno postavili na laž. Tako da je to osupljiva zmaga za demokracijo in klofuta za evropski sistem, ki vse bolj temeli na strahu, na izsiljevanju in na lažeh. Slišali smo vaše izraze in vaše krike. Hvala lepa za to, kar ste ravno kar prikazali. Grozite z apokalipso, s padcom borz, ampak Britanci se za to sploh niso zainteresirali. Odločili so na suveren način in tako, da so vas, moram reči, precej presenetili. Ampak zakaj ste presenečeni? Že več desetletij je Evropska unija zgrajena na tak način, da deluje proti evropskim državljanom. Nizozemski in francoski projekt je leta 2005 propadel. Na Irskem so še enkrat morali glasovati o Lizbonski pogodbi. Grki so se morali odreči referendumu zopr varčevanja in kdo je to na najbolj nasilen način usiljeval? Vi, vi ste usilili revščino stalno revščino. Britanci so storili najhujše možno dejanje, ki bi ga sploh lahko po vašem mnenju. Namreč na laž so postavili vašo versko propagando. Več desetletij ste bili slepi, ustvarjali ste absurdne politike, ki so privedle zgolj do deindustrializacije, do brez, množične brezposobnosti in do priseljevanja. Ja, ja, Res je težko pasti na realna tla in dojeti to, kar se zares dogaja. Tako imenovani levi, desni in v sredini. Mislim, da je čas, da pospravite vaše žalostne obraze, vaše razočarane govore, veselite se nad britansko izraženo voljo. Oni želijo ponovno nadzor nad svojimi mejami, ne želijo več plačevati denarja v evropski proračun. Evropska unija je torej poražena. Mislim, da bi morali vsi, tako kot Britanci, stremeti k temu, da se vzpostavi bolja, boljša prihodnost. Nekateri že grozijo, da bo Združeno kraljestvo plačalo drago ceno, zato da bi ostale preprečili, da bi se podale po isti poti. Vi želite, da bi Britanci zaradi brexita doživeli podobno sodo kot Grki, ampak to niso demokratične metode. Združeno kraljestvo je sprejelo odločitev, to odločitev bomo spoštovali in pika. Vaša alternativa je zelo jasna. Ali se boste še naprej oklepali tehnokratske, birokratske unije s projekti, ki naj bi privedli še več Evrope, čeprav državljani želijo manj Evrope če se boste tako uklepali tega totalitarističnega sistema, bo vse propadlo. Ali želite Evropo, ki bo služila interesom multinacionalk ali tistim, ki se zauzimajo za drugačno Evropo? Sama bom svojo državo skušala popeljati na pot svobode, ki je edina, ki vodi v velikčino. Naj živijo svobodni narodi, Združeno kraljestvo in naj živi Francija. Zdaj pa poslanka v imenu samostojnih poslancev, gospod Doč, izvolite. Hvala lepa, hvala gospod predsednik. Ljudje v Združenem kraljestvu so podali svoje odločitev in odločitve ni mogoče spremeniti. Videli so, da problemi Evropske unije niso samo majhni in rekli so, da želijo iti po svoje. Ta referendum predstavlja krik po demokraciji. Naš premijer si je želel drugačnega rezultata, ampak eh, pohvaliti bi ga morali za to, da je dal ljudem besedo. Dolgo leta so vam že Britanci že poskušali povedati, kako siti so Evropske unije. Vi jim niste prisluhnili. No, danes poslušate. Zdaj je čas za mirno kri. Te institucije se morajo upreti avtomatični reakciji. Naša država se ni obrnila proti Evropi. Nismo zaverovani sami vase. Dolga leta smo iskali partnerstva z zavezniki v Evropi. To bi bil pozitiven odnos, ki bi temeljil na samoupravljanju, prosti trgovini in sodelovanju. To bi bil odnos, ki bi vodil do več varnosti, do več blaginje zaradi tega nismo nič manj evropski, prav tako nismo nič manj optimistični. Združeno kraljestvo lahko uspe samo in seveda smo tudi dovolj človeški, da branimo svoboščine svojih sosedov. Veselimo se novega obdobja. To je obdobje, ko bo Združeno kraljestvo tesno sodelovalo z EU, zato da bi vsi imeli kaj od tega. Najlepša hvala. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegice in kolegi, zdaj bom zelo strok pri času za govor. Najprej gospod Juncker v imenu komisije, gospod predsednik, gospe in gospodje, tekom te razprave sem izvedel nekaj, kar sem vedel že pred to razpravo. Ne smemo dopustiti, da narodi padejo v roke nacionalistom spoštovati moramo narode, ne smemo pa spoštovati nacionalistov, ki niso patrioti, ki so proti Evropi. To so torej ne patrioti. Želel bi si, da potegnemo prave sklepe na podlagi tega, kar se je pač dogajalo prejšnji teden. Tudi določene nauke je treba povleči. Ne smemo sedaj dejati vtisa, da je Evropa Evropa vrčevanja in zategovanja pasu. Vse vlade, tudi tiste, ki so zgodovinsko gledano izvajale enake politike, ne morejo reči, da je komisija, komisija vrčevanja, zategovanja pasu. Tako da, gospod Lambrc, ne strinjam se z vami. Tudi ekologisti in zeleni so bili na oblasti. Ko ste v opoziciji, ste zelo močni, ko ste na oblasti, pa počnete isto kot ostali, tako da ne delite lekcij vsem ostalim. Združeno kraljestvo ni glasovalo o vrčevalnih politikah ali o nezadostni zaščiti na mejah. Združeno kraljestvo ni država znotraj evroobmočja, tako da politike, ki veljajo za evro, ne veljajo za Združeno kraljestvo. Združeno kraljestvo ni del šengenskega območja. Tako da Združeno kraljestvo upravlja z eh, mejami. Tako da ne pripovedujte pravlic. Gospod Ferič, pripovedujte pravlice. Pred nekaj dnevi ste rekli, da ste se zmotili glede proračunskih vprašanj in britanskih izzivov na tem področju. Če ste to rekli, oziroma če bi to rekli pred referendumom, bi vam čestital, ampak vi ste enostavno lagali. Niste povedali resnice. Resnico ste opredelili po svoje. Gospod Ferič, z veseljem sem se pogovarjal z vami, debatiral z vami, oba imava podoben smisel za humor. Žal mi je, da zadnji še kole razpravljava, ker vas pač ne bo več z nami. Najlepša hvala, zdaj po imenu sveta. Gospod Henes Plašarc, hvala lepa, gospod predsednik. Ponovila bom naslednje. Spoštovati moramo rezultat referenduma. To je referendum, ki mora biti budnica za nas vse. Trenutno odgovor ni nujno več ali manj Evrope. Gre za boljšo Evropo gre za prepričljivo Evropo. Evropska unija 27. terice se bo nadaljevala, če se Združeno kraljestvo odloči, da izstopi. Ampak ukrepati bomo morali. Obstajali bomo lahko le, če nas podpirajo milijoni državljanov, ki naj bi jim mi služili in ki naj bi jih varovali. Te podpore ni mogoče vzeti za samoumevno, zato moramo vsak dan, vsako noč delati na tem. Rezultat referenduma v Združenem kraljestvu ne pomeni, da je zdaj izzivov manj ali da so izginili. Prav tako to ne pomeni, da bo katerakoli država na boljšem, če bo ukrepala sama. Mislim, da je bolje, če ostanemo skupaj. Geopolitični razvoj dogodkov kažejo, da je bolje, če ostanemo skupaj. Nobena država na licu zemlje ne more sama izpolniti vseh ciljev in se soočiti z vsemi izzivi. Zato bomo morali v svetu konstruktivno delati na izzivih, ki so jih državljani zaupali Evropski uniji. Zdaj nas je 27. Ali bi nas lahko kmalo bilo 27. In to ne pomeni, da si bomo kaj manj prizadevali za rešitev izzivov, kot so zagotavljanje varnosti za državljane, upravljanje migracijskih tako, spodbujanje evropskega gospodarstva, zagotavljanje novih delovnih mest za državljane in tako naprej. Poskrbeti moramo, da bomo še naprej ostali prijatelji. To je svet, ki postaja vedno bolj zapleten. Mislim, da imamo skupne interese. Ostati moramo skupaj. Mislim, da moramo še enkrat in spet ugotoviti, da imamo skupne interese, ne različnih. Če je kdo utrujen zaradi sodelovanja, potem lepo prosim, naj vam to služi kot budnica. Gospod predsednik, kot vedno, svet vam je na voljo. Hvala lepa, gospa Henis Plašert, gospe in gospodje. Zdaj pa spet poslanci. Začela bo samostojna poslanka. Gospod Doc, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Natančno sem prisluhnila tono razprave. Vem, da so ljudje polni čustov. Vendar mislim, da smo spet videli vse te stereotipe, ki se jih Britanci tako bojijo in proti katerim so volili 23. junija grožnje, ustrahovanje, nadlegovanje, to ne bo delovalo. Zdaj moramo sprejeti rezultat referenduma. Mislim, da moramo oblikovati odnos, ki bo koristil vsem. To bo odnos, ki bo spoštoval naše odločitve, ampak nam bo seveda omogočal tudi oblikovanje uspešnih gospodarstv, zaščito temeljnih pravic in zagotavljanje miru v svetu, ki je vedno bolj nevaren. Hvala. Hvala lepa, gospod Junker. Gospod predsednik, opravičujem se parlamentu, ampak zdaj bom zapustil razpravo. Gospod Timmermans bo ostal tukaj. Sam je rekel, da z veseljem ostane tukaj. Z britanskim premijem imam sestanek. Zato, ker tako zelo spoštujem britansko demokracijo, vas bom moral zapustiti. Hvala lepa, gospod Juncker. Zdaj pa v imenu ENF gospod De Graf. Hvala lepa, gospod predsednik. 23. juni 2016. To je bil zgodovinski dan, izjemen dan, čudovit dan v zgodovini Evropske unije. Začela se je osvoboditev Evrope. Združeno kraljestvo praznuje, Evropska unija, zlobna unija, pa bo izgubila pomembno državo članico in to je začetek konca tega propadlega projekta. Evropska unija slepi svoje ljudi, zaradi tega običajni navadni ljudje trpijo. Britanci so jasno povedali, da suverenost pripada ljudem, ne samo v Združenem kraljestvu. Tudi druge poskušajo ljudje prevzeti stvari v svoje roke. Proces razpada zlobne unije se mora nadaljevati. Mislim, da moramo prevzeti zadeve v svoje roke, potrebujemo nacionalne meje, Združeno kraljestvo bo obvladalo svoj denar, prevzeli bodo nadzor nad mejami in tudi nad svojo valuto. Nizozemska, Francija in druge države, vsi tisti, ki so zdaj vazali, morajo ukrepati Mislim, da se moramo naučiti nekaj iz eh, primera Združenega kraljestva. Pogledati si moramo, kaj se je zgodilo na področju evropske zakonodaje. Potrebujemo novo komisijo, drugače se bo ta zlobna unija samo nadaljevala. Zdaj pa EFDD, gospod Farage. Londonska borza dosega zelo dobre rezultate, 12 odstotkov nad najnižjo točko februarja so. Funt prav tako okreva in premijeja Nove Zelandije in Avstralije že tekmujeta, kdo bo prvi sklenil trgovinski sporozum z Združenim kraljestvom zunaj Evropske unije. Zadeve so torej zelo pozitivne. Edini kaos je politični kaos. Premijer je odstopil in tudi Lord Hill, komisar, je odstopil. Oba sta odstopila iz pravih razlogov. Nikoli Ne veš, morda nas bo zapustil tudi voditelj laboristov. Ampak kaos v politiki je lahko tudi nekaj pozitivnega. Sam sem se spustil v politiko, zato ker nas je politični razred v Združenem kraljestvu vodil v evropski projekt. Če bo rezultat prejšnjega tedna poskrbel, da jih nekaj pometemo stran, super. Sam pa sem zato, da praznujemo dan neodvisnosti 23. junija. Hvala. Tri, tri Alan Smith v imenu zelenih. Izvolite. Gospod predsednik, hvala lepa. Predstavljam Škotsko v tem parlamentu. Sem ponosen Škot, ampak tudi ponosen Evropejec. Želim si, da bi moja država bila mednarodno usmerjena da bi sodelovala z drugimi, da bi bili ekološki, pošteni, evropski. Ljudje na škotskem, pa tudi na severnem irskem, pa tudi v Londonu in tudi številni drugi v Walesu in v Angliji so volili za to, da ostanejo v družini narodov. Zahtevam, da se evropski duh spoštuje in da se tudi ta status spoštuje. O veliko zadevah se bomo morali pogajati, potrebovali bomo topla srca in mirne glave. Ampak vedite naslednje. Škotska vas ni pustila na cedilu. Lepo prosim, dragice, dragi kolegice in kolegi, ne pustite Škotske na cedilu. Pri Vereinigten. V imenu GUE NGL, gospa Anderson. Hvala lepa. Poslanci kot sta Dajan Dot in Marine Le Pen, seveda bi z veseljem rekli, da smo mi na Severnem Irskem zavezani k temu, da spoštujemo rezultat referenduma o Združenem kraljestvu. No, mi se ne strinjamo. Gospod Smith ima prav in tudi mi vas prosimo, da spoštujete naš glas. Mi bomo spoštovali glas Severne Irske kot Škotska. Mi smo glasovali za obstanek, za obstoj v Evropski uniji. Spoštujemo in sprejmemo rezultat referenduma na Severnem Irskem ampak če nas bodo Angleži izvlekli iz Evropske unije, potem bi to bilo nekaj zelo slabega. Demokratično glasovanje smo imeli, mi smo glasovali za ostanek v EU. Zadnja stvar, ki jo potrebujemo, Irci, je meja Evropske unije z 27 državami članicami ki bi predstavljala mejo med Severno Irsko in Irsko. Vi v Evropski uniji podpirate naš mirovni proces in vedno ste ga. Lepo prosim, da se to nadaljuje. Sinn Fein si prizadeva in si je prizadeval za to, da ostanemo v Evropi. Želimo si novo Evropo, bolj socialno Evropo, bolj demokratično Evropo. Komisiji želim povedati naslednje in tudi svetu vi ne poslušate. Niste upoštevali, kako ljudje so ljudje razočarani nad nedemokratičnimi praksami in antisocialnimi politikami. Predsednik prekinja. E Spremeniti se morate, če želite preživeti. Okay. To please respect the vote of the people ja. in the north of Ireland. Vielen Dank, Frau Anderson. Die Message ist angekommen. Vielen Dank. Hvala lepa, gospa Anderson. V imenu liberalcev, gospod Verhofstadt. Čisto na kratko, gospod predsednik. Na koncu razprave želim podati poziv poslancem poslati želimo jasno sporočilo Evropskemu svetu, pa tudi evropskim državljanom. Na najboljši način lahko to storimo, če bomo z veliko, veliko večino podprli resolucijo, ki smo jo pripravili za to sejo. Ne pa, da zdaj govorimo o malenkostih. Ne, politično je zelo pomembno, da vsi podpremo to resolucijo. In še zadnja stvar, gospodu Faražu. Gospod Faraž, razočaran sem, šokiran sem. Tukaj govorite, da ščitite malega človeka, trdega delavca, sami pa imate finančni imperi v tujini. Mislim, da ga nimajo vsi, ampak v redu, kakorkoli že. Bodimo pozitivni, končno se bomo rešili naj. največjega bremena v proračunu Evropske unije, ki smo ga plačevali 17 let. To je vaša plača. Zdaj pa gospod Legutko, imenuje KR. Šanovni panjstvo, muše. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Povedati moram, da sem razočaran na to razpravo. Zgodilo se je nekaj zelo negativnega. Govorim o brexitu to je nevarno in to je slabo, ampak to ni slabo za Združeno kraljestvo. Oni bodo prav lepo živeli. Nekaj nevarnega se je zgodilo za Evropsko unijo. To je nekaj najslabšega, kar se je zgodilo v zgodovini evropskih integracij. Ampak kaj počnete vi? Vi se spet spuščate v spektakel, ki smo mu priča vsak dan. Enake besede, enake obrazi, enake želitve, morda več čustev, pa vendar. Mislim, da moramo začeti razmišljati. Naši voditelji so storili nekaj zelo slabega. Komisija, kaj boste storili za to, da popravite to napako? Večina v parlamentu, kaj boste storili vi, vi govorite vedno eno in isto. Nacionalisti, šovinisti so tisti, ki so krivi. To pomeni, da niste razumeli realnosti. Ne glede na to, kaj se zgodi v Evropi, vi vedno govorite eno in isto. Vedeti želim, kaj zdaj? Kaj se bo zgodilo? Zadeva res ni rožnata. človek je edino živo bitje, ki se lahko uči iz napak. Zanima pa me, če to velja za naše voditelje. Hvala. Hvala, gospod Petela, socialdemokrati. Nas... Hvala lepa, gospod predsednik. Samo ena zadeva, gospod Farage. Ne znam žvižgati, ampak tudi, če bi znal žvižgati, mi ne bi dopustili, da žvižgam takole pred kolegi ali komarkoli drugim. Uh, ampak nekaj vam moram reči. Niste storili dobro za svojo državo, zgodovina bo to pokazala, nažalost bo zgodovina to tudi pokazala. Tu ni trenutek za polemike, res ni pravi čas za polemike ali instrumentalizacijo, gre za pomemben zgodovinski dogodek. Naj bom jasen. Nekateri so želeli Brexit, Brexit se je zgodil, Sedaj pa ne razumemo, zakaj zavlačujete. Demokracija zahteva, da se rezultat vzame na znanje in da se zadeva priglasi. Ali bomo še enkrat dopustili, da nas britanski konzervativci seljujejo na podlagi svojih igric? Ali bomo res čakali na kongres Toricov? Ne morem verjeti. 52 odstotkov britanskih državljanov je na referendumu glasovalo za Brexit, tako da sprožite člen 50. Seveda nekateri želijo izkoristiti ta referendum za to, da bi nas uničili. Mi smo seveda proti temu, smo pa v dobri družbi, liberalcih, zelenih, krščanskih demokratov, vseh tistih, ki želijo spremeniti in rešiti Evropo. Jasno smo nakazali, kaj je treba ne mudoma storiti. Evropski svet pozivamo, da nas upošteva, da upošteva tudi naše zahteve. Ampak poglejmo si še v prihodnost. Zazrimo se v srednje in kratkoročno prihodnost. Razmislimo o državljanih. Z državljani in ne z bruselsko elito lahko opredelimo smernice za močnejši politični proces potrebujemo ustreznega ministra za finance in proračun, potrebujemo tudi skupne politike na področju varnosti in obrambe, politike za boj proti terorizmu, potrebujemo evropski FBI, potrebujemo skupne politike na področju priseljevanja. Ideje imamo, te so jasne, vse to želimo storiti čim hitreje, pa tudi srednjeročno gledano. Želimo biti enotni, zato da to dosežemo. Preseči moramo določene razlike, ki še vedno ostajajo med nami, vendar se mi zdi, da bi jih morali potisniti na stran, združiti moramo sile in rešiti Evropo. To je naše stališče, ki ga bomo tudi odločno zagovarjali. Hvala. V imenu skupine ELS, gospod Weber, gospod predsednik, kolegice in kolegi, mislim, da smo danes imeli dobro razpravo v Evropskem parlamentu. Dvoje se je jasno pokazalo. Prvič, jasno je, kakšni izzivi so pred nami. Nobenega smisla ni, da bi komentirali besede gospoda Faraža, zato ker nihče ne ve, ali bo čez dva tedna to držalo, o čemer je govoril. Lepenova pa je najlepši primer tega. Namreč, jasno je povedala, da nima odgovora na negotovosti v Združenem kraljestvu. Mislim, da je celo francozom počasi jasno, da ima Združene kraljestvo velike probleme, ne pa Francija in Evropska unija. Mislim, da je njenih argumentov konec. Dobro, to je ena plat razprave. Po drugi strani pa smo videli, da kot Evropski parlament jasno kažemo, da smo za to zamisel. Želimo si, da bi se ta zamisel nadaljevala v prihodnosti. Podpiramo Evropski projekt in ne poprosimo, da Evropski svet danes popodne in jutri zjutraj nekaj stori, ne pa, da se spuščajo v medsebojne prepire. Poslati morajo jasen signal, da 27-terica verjame v prihodnost Evrope in da bodo na prihodnosti Evrope delali še naprej. Hvala. Ja, Razprave je konec.